zdaj pa še naslednja obvestila. Podpis eh, zakonodajnih aktov v običajnem zakonodajnem postopku. V sredo bo s predsednikom sveta podpisala deset zakonodajnih aktov, ki smo jih sprejeli v okviru običajnega zakonodajnega postopka v skladu z členom 74 poslovnika. Naslovi zakonodajnih aktov bodo objavljeni v zapisniku današnjega zasedanja. Naslednje obvestilo, gospa Pascal Grunij me je pismo obvestila,